Zaključene glasovanje bo potekalo jutri opovdan ob 12. in naslednje zasedanje se začne jutri dopovdan 23. junija ob 9. in bo trajala do 13. Dnevni red je na spletni strani parlamenta in s tem zaključujemo zasedanje lahko noč.